Uh, Kolegice in kolege, prosim, začnimo s sestankom. Pozdravljam vse, ki ste prišli na ta del sestanka AFKO. No, gotovo si zaslužite kar nekaj informacij že od eh, začetka mandata smo vedno želeli pročiti to, kaj ne deluje v Evropi in kako lahko izboljšamo strukturo Evropske unije oziroma politiko Evropske unije in sicer tako, da bolje izkoristimo že obstoječi potencijal iz pogodb. To je eno. Poleg tega pa mislim, da je smiselno, da pogledamo tudi naprej, preko trenutnih pogodb, torej v prihodnost. Tako da vidimo, kako lahko še dodatno izboljšamo delo Evrope, kako lahko bolje zagotovimo napredek za evropske državljane ter pa porožaj Evrope v globalnem svetu, kaj storiti za to, da bo Evropa delujoča demokracija, kako izboljšati učinkovitost evropskih institucij in pa kako bi lahko okrepili sodelovanje med različnimi ravnmi upravljanja na evropski ravni, torej na evropski ravni, državni, regionalni ravni. Prav tako um, pa nas zanima ta skupna vizija za prihodnost Evrope, to je kako spreminjati institucije in pa strukture Evropske unije. Torej, to pomeni, da gledamo v prihodnost, predvsem za vidika arhitekture Evropske unije, za vidika, kako je Evropa zgrajena oziroma kako deluje kako se sprejmejo odločitve. Ampak eh, ne posegamo v posamečne politike, te pa so že drug velik izziv. Torej, kako naj se Evropa prilagodi na vsebino novih politik, kako biti čim bolj učinkovit in smotren pri doseganju naših ciljev v Evropi. In zato smo tukaj na tem srečanju. Ravno kar sedaj zaključujemo z dvema poročiloma. In pred letom smo se že pogovarjali s vami o tem, to je bila druga faza poročil, sedaj je to zaključeno in o teh poročilih bomo glasovali 8. decembra to leto. In upamo, da bomo na začetku februarja imeli ta poročila za seboj in da bo to potem podlaga za naprej, za plenarno zasedanje na, um, v Evropskem parlamentu tako da bomo videli, kako Evropski parlament gleda v prihodnost in kako si zamišljamo spremembe in pa nadaljni razvoj dogodkov. Kot sem že prej povedala do povdne, sedaj pripravljamo stališče parlamenta, prav tako pa bomo dobili tudi belo knjigo Evropske komisije. Obenem upam, da bomo tudi poskrbili za izvajanje bratislavskega časovnega načrta, tam imamo zelo konkretne predloge za specifične politike, ki so danes v bistvu um, del krize oziroma so tukaj kot odziv na krizo. Prav tako upam, da bomo opravili dialog med institucijami, tako da bo Evropa čim boljša za vse. Torej, torej sedaj pa vsebina teh poročil in sedaj imamo najprej uh, uvod strani dveh pomembnih evropskih osebnosti. Tukaj je nekdanje predsednik vlade Italije, Mario Monti, profesor Mario Monti, je bil tudi komisar, dvakrat, kaj ne, ja, s pomembnimi portfelji. In tukaj je tudi Antonio Vitorino, je bil tudi komisar za pravosodje in notranje zadeve nekaj časa nazaj. Uh, potem pa je bil tudi portugalski eh, podpredsednik vlade, pa tudi ministr za obrambo in pa tudi sodnik na ustavnem sodišču na portugalskem. To so dve osebnosti, ki ste že desetletja pomagali Evropi. Se pravčujem, ker moramo meniti desetletja, ampak tako pa če. Vsi um, smo že tukaj dlje in dlje. Antonio Vitorino, kot prvi, lepo prosim, da podate svoje pombe upam, da boste vsem dali veliko navdiha. Hvala lepa. Gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, zelo vesel sem, da sem tukaj in da sem tukaj skupaj z Marijo Motjem. In ja, že desetletja delava in upam, da bomo še nekaj desetletij tukaj zelo angažirani v Evropi, vsi skupaj. No, mislim pa, da je prav, da smo ponižni in pa pragmatični. Treba je priznati, da trenutna kriza ali pa polikriza v evropskem projektu eh, je nekaj druga kot pa prejšnje krize. Namreč tukaj za mizo smo vedno rekli, ja, gledajte, po vsaki krizi bo Evropska unija postala močnejša. In tukaj prvič mislim, da se res popadamo z možnostjo uh, eh, potencijalnega razpada, sploh po, tem odloči, po tej odločitvi Združenega kraljestva, torej, da ta država zapusti Evropsko unijo. Kako se soočiti s temi izzivi? Kot prvo mora biti predpogoj to, da vzpostavimo medsebojno zaupanje med državami članicami nedavne krize so povzročile razpoke in to so lahko res zelo stalne razpoke in to lahko potem postaje pod vprašanje politično soglasje med državami članicami. Sedaj vidimo nekaj znakov uh, deformacije in pa razkola, torej ne vem, jug proti severu, vzhod proti zahodu, križem kražem, eden proti drugemu. Uh, Eh, to je znak razpadanja evropskega projekta. Ampak, vseeno, mislim, da težko pričakujemo, da bomo do naslednjih volitev v Evropskem parlamentu imeli neko politično voljo, da bi dejansko kaj konkretnega spremenili v trenutnih pogodbah. Zato mislim, da je prav, da se v glavnem osredotočimo na to, da čim bolj izkoristimo potencial že obstoječe Lizbonske pogodbe in mislim, da tukaj lahko marsikaj naredimo. Kot prvo, med političnimi prednostnimi nalogami in prav tako moram vedeti, da politične opcije tudi morda lahko zahtevajo nekatere ustavne prilagoditve. Kot prvo bi se osredotočil na to, da zaključimo z oblikovanjem gospodarske in monetarne unije. Se strinjam s eh, Angelo Merkel, torej če evro ne bo uspel, potem se lahko zgodi, da bo celoten evropski projekt zelo ogrožen. In zato mora biti prva prioriteta to, da dokončno oblikujemo ekonomsko in monetarno unijo. Kar pomeni dvoje. Kot prvo treba doseči ustrezno ravnoteže med uh, suverenostjo in pa med tveganjem. Torej, oboje treba uravnotežiti. Tukaj bi omenil uh, dve stvari, ki sta pomeni. Kot prvo, bančno unijo treba zaključiti, ker je po mojem mnenju smo pri um, delitvi suverenosti storili marsikaj, ampak v bančni uniji treba povečati to delitev tveganja bremena. To moramo še uh, narediti. Tukaj govorim o fiskalni rezervi možnosti, torej za um, Evropski sklad za reševanje bančnega sistema, pa tudi um, o skupni zajamčeni vlogi tukaj mislim, da lahko še marsikaj naredimo in moramo narediti na kratek rok. Kajti mislim, da je čisto možno, da se vrne evrokriza, še enkrat, kot rezultat eh, krhkega bančnega sistema, eh, ki ga imamo več v državah članicah. In bom previden in zato ne bom omenil v katerih državah. Potem drugo področje, treba je začeti poglobljeno razpravo o predlaganem delovanju Evropskega mehanizma za stabilnost, kajti mislim, da je treba razmisliti o tem, to je instrument, ki je na voljo in s tem se moramo zaprostaviti asimetričnim šokom na kratek krok. če torej lahko rečemo, da um, bomo imeli težave v monetarni uniji, potem mora biti ESM bolj fleksibilen pa bolj učinkovit. Bolj učinkovit instrument za uporabo. Tako da dokažemo našo odločnost, da zagotovimo trajnost evra. Tega ne moremo vsega prepustiti samo ECB. Sveda ECB počne vse, kar lahko počne, zato da zagotovi prihodnost naše skupne valute prvi temelj torej, uh, eh, imu je treba dokončati, uh, predvsem je treba ustrezno deliti in suverenost in tveganje. Potem drugi temelj, treba je ponovno krepiti gospodarsko rast in ponovno spostaviti uh, eh, konvergenco. Se strinjam z nekaterimi Eh, in mislim, da boste nekateri tudi vključili določene dele v um, poročilo za ta decembr. Namreč strinjam se s tistimi, ki menijo, da potrebujo nov pristop za um, makroekonomska neravnoteža in pa tudi um, priporočila za posamečne države. Tukaj treba doseči nov pristop. Sploh, ko gre za nacionalno vlogo pri nacionalnih programih za reforme. In po mojem mnenju bo to zahtevalo medsebojno zaupanje med državami in pa tudi veliko vlogo za nacionalne parlamente. Nacionalne parlamenti morajo to vse spraviti v nacionalno zakonodajo. Tu gre za ključne um, dele v nacionalnih reformnih programih. Torej, če nacionalni parlamenti ne bodo sodelovali pri tem prenosu v nacionalno zakonodajo, potem na nacionalne države ne bodo prevzele odgovornosti za te reforme in tudi reforme potem same ne bodo učinkovite. No, kar se mene tiče, bi rekel, da je tukaj pred nami dvojni izziv. Po eni strani moramo priti na nov postopek. Trenutno imamo makroekonomska neravnotežja, se ta potrebuje nov sistem spodbud za uvajanje strukturnih reform. in s temi spodbudami moramo omogočiti to, da ponovno pogledamo tradicionalno porabo strukturnih skladov. Tradicionalni pristop pri strukturnih skladih eh, mislim, da je prišel do svojega konca ali pa prihaja do konca in moramo biti bolj proaktivni pri spodbujanju gospodarske rasti. Kako to storiti? Treba je pogledati strukturne sklade in pa druge finančne možnosti, tukaj ne bom povedal nič specifičnega, kaj ti mislim, da bo poznaje govoril Mario Monti. Tako za menoj in on ima pred seboj zelo pomembno nalogo, da eh, identificira nove lastne vire za Evropsko unijo. Ampak gledajte, torej, te finančne zmožnosti morajo biti narejene tako, da bomo promovirali strukturne reforme, ki so del nacionalnih reformnih programov. In zato Evropski parlament uh, mora spremljati te reformne programe. To je eno, obenem. Pa morajo tudi institucije, tudi komisija, pa Eurogrup biti bolj proaktivne pri ocenevanju skupnega učinka nacionalnih programov za reforme. Če želimo ekonomsko koordinacijo na EU ravni, potem ne moremo imeti samo zaporedja ločenih reformnih programov. Ne potrebujemo jasno politično oceno o agregatnem skupnem učinku teh nacionalnih reformnih programov um, v splošni širši sliki e, evroobmoča kot celote. In tega trenutno ni in mislim, da mora biti tukaj komisija bolj proaktivna. No, za konec pa še sklic na institucionalni vidik. Če želimo, da bo upravljanje evroobmočja bolj učinkovito, potem moram reči, da sem vedno za to, da se vzpostavi stalnega predsednika evroskupine. Mislim, da potrebujemo obraz um, nekoga, ki bo odgovoren in ki bo tudi uh, v bistvu polagal račune. In uh, nekateri menijo, da če ne bo spremen pogodbe, da je mogoče da se vzpostavi stalnega predsednika Evroskupine in da se pravzaprav da nalogo uh, tudi uh, podpredsedniku komisije, ki je pristojen za evropske monetarne in ekonomske zadeve. Sedaj ne bi šel v pravno razpravo, to bi prepustil strokovnjakom. Bom pa povedal tole. Ta predsednik Evroskupine mora biti tudi tukaj odgovoren pred Evropskim parlamentom. Eh, priti mora pred poseben odbor Evropskega parlamenta, ki je pristojen za evromoče. In usporedno s tem mora biti to glavni sogovorec eh, z nacionalnimi parlamenti, ko se pogovarja o smernicah in pa ciljih nacionalnih reformnih programov. V tej fazi mislim, da ne potrebujemo novih organov, mislim, da moramo nadgraditi že obstoječi pravni okvir, sploh člen 13 fiskalnega pakta. In torej že imamo obstoječi zakonodajni postopek. Tukaj so ta vprašanja zelo politična in občutljiva. In mislim, da je trenutni postopek zelo okoren in ne potrebujemo dodatnih plasti, dodatnih bremen pri spremenu odločitev, kajti v kriznih časih potrebujemo odločitve in uh, urgentne, hitre odločitve. Torej, toliko za začetek. Gospa predsednica, in res hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da izrazim svoje stališča uh, pred tem cenjenim občinstvom. In hvala lepa uh, za to potrpežljivost. Hvala, da ste toliko časa poslušali. Hvala lepa. Smem zastaviti vprašanje. Verjetno gre to prek tega, kar ste pričakovali. Osredotočali ste se na evroobmoče, Katera institucija, Antonijo, pa bi lahko bila tista, ki bi zagotovila, da bi v razmerah, ko se bo evro moče poglabljalo, vedno bolj integriralo, poskrbela torej za zaščito civilnega trga, da ne bo prišlo do prevelike razdelitve, razkoraka med evromočem in ne evromočem. Mehanizem, ki bi torej torej mogoče prevelik razkorak med evroobočjem in ostankem, ostankom Evrope, pa tudi preprečeval diskriminacijo evroobmočja. Kdo bi naj bil pristojen za ta mehanizem? De. Za sedem bom odgovoril. Evropska monetarna in ekonomska unija je steber EU in imamo eh, dve državi z opt-outi, kratkem bomo imeli samo eno državo z opt-outom, vsi ostali torej želijo spolniti kriterije in sprejeti evro. Kar se tiče zakonodajnih pooblastil Evropske unije, pa seveda gre za običajni zakonodajni postopek, kjer pravita svojo delo svet in Evropski parlament. Pravno jamstvo za koherenco projekta, zato mora jamčiti Evropski parlament skupaj s svetom ministrom. So zakonodajalca torej. Politično gledano pa se moramo izogniti diskriminaciji in zagotoviti politično kohezijo tako, da se to zgodi prek Evropskega sveta. Upal sem, da boste rekli Evropska komisija, pa dobro, odgovor je kakšen ne. Zdaj pa vi, gospod Monti, lahko začnemo, prosim. Thank you very much, Madam Chair. For me, Hvala lepa. Tudi za me je velika čast, da sem tukaj in da lahko spregovorim poslanka in poslancem vašega odbora. Veliko veselje mi je, da sem s svojim prijateljem Antonijom Vitorinom. Verjetno bo imel še nekaj več časa za boj za Evropo kot jaz. Strinjam se tako z vami, predsednica, kot tudi z gospodom Vitorinom, glede dejstva, da smo prisiljeni bolje izkoristiti potencial trenutnih pogodb. Mislim, da je kar precej veliko manevrskega prostora za to. področje, ki ga je Antonijo Vitalino razvil, ekonomsko upravljanje, tukaj bom tudi sam dodal še nekaj točk. Vendar pa se ta odbor seveda zelo osredotoča tudi na morebitne reforme Lizbonske pogodbe. Zato bom nekaj dodal tudi v tej smeri. Popolnoma pa se strinjam z gospodom Vitorinom, ko pravi, čeprav za razliko od njega nisem strokovnjak za ustavne zadeve, kot veste, je skupaj z Mišelom Barnjem Evropsko komisijo predstavljal na Evropski konvenciji, zastopal na Evropski konvenciji, tako da govori resno o teh zadevah, ki so po mojem mnenju, tudi pomembne. Ponoma pa se strinjam, glede dejstva, da bi zato, da bi v polni meri izkoristili potencial izbonske pogodbe, da bi imeli ustrezno politiko Evropske unije, potrebujemo vzajemno zaupanje med jugom in severom in zahodom in shodom Evropske unije. Mislim, da je institucija, ki se je imel čas služiti deset let, Evropska komisija, še prav posebno zdaj, ko se rada imenuje in jo drugi radi imenujejo politična komisija, tista, ki bi morala upraviti večino političnega dela. Po mojem mnenju, tukaj ne gre za to, da bi prožnost prilagajali ravnovesju sil. Gre bolj za to, da se politično ukvarjajo z voditelji držav članic brez kakršnekoli politične podrejenosti in da skušajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi prepričali voditele držav članic, da je tisto, kar jih deli, resnično, vendar pa, da preteravajo pri tem. Sedaj prihaja tudi do interakcije med predsotki in zato je toliko nezaupanja. Če se ogledamo tri glavne stebre, ekonomskih politik na evropski ravni, potem bi dejal, da potrebujemo skupno zavezanost, da podpremo dvoje. V istem času integracijo, skupni trg in rast v Evropski uniji. Okvir ekonomske politike, ki smo ga imeli, da bi dosegli ta namen, ni potrebno popolnoma spremeniti, potrebno pa ga je znatno spremeniti. Predvsej spremeniti to pomeni, da so potrebne izboljšave, ki je doprek tega, kar je bilo tako ali tako že zelo ustrezno predstavljeno tudi v poročilu petih predsednikov. Ključni izziv je, da se lotimo še obstoječih ovir, tako za integracijo kot rast, ki so bolj ključnega pomena, kaj ti svoje korenine imajo v velikih razlikah med političnimi kulturami. Če prav razumem, potem lahko vidimo tri glavne tendence. Prvič, tendence glede integracije trga in potem nacionalni socialni opor nacionalnih ravni proti temu. To potem vodi do manj integracije in manj rasti. Drugič pa so napetosti med fiskalnimi pravili in prožnostjo. Ta napetost ustvarja vzajemno nezaupanje po dveh ločnicah, geografsko med severom in jugom in kulturno med germanskim ortoliberalno vizijo in anglosaksonsko. In tukaj mislimo, da moramo uveljaviti pakt za stabilnost in rast. Istočasno pa potem onemogočamo javne eh, naložbe na nacionalni ravni. Tega ne moremo popolnoma razviti. To je bilo pa pomembno za dopolnitev Junkerjevega načrta. Tretji namen, na katerem delam pa je odnos med tako imenovanimi neto prejemniki in neto plačniki. To ustvarja poročun Evropske unije. V tej trenutni obliki je zastarel, kar se tiče struktur izdatkov, saj ni pregleden, ni demokratičen in je regresiven pri načini financiranja. drznim pa si sanjati o tem, da bo komisija svoje politično poslanstvo tolmačila na nepolitičen način, na plemenit način, tako da se bo skušala tega lotiti skupaj z državami članicami, ko bodo skušali najti skupno podlago, kako podpreti nadaljne zaveze za integracijo in rast. Zdaj pa nekaj pripomp, kar bi po mojem mnenju morali narediti, ni pa to nemogoče. Leto in pol sem bil član Evropskega sveta in lahko potrdim, da če trije, štirje voditelji ključnih evropskih držav. Podnevali dan sedijo skupaj, potem se stališča med njimi približajo. Ne samo s kozmetičnim popravkom končnih sporočil za javnost, temveč z bolj poglobljenim razumevanjem medsebojnih stališč. Tako potem politični organi Evropske unije v Evropskem svetu in tudi na vrhu 2012, takrat so uspeli podati skupno izjavo. In to je potem predsedniku ECB omogočilo, da je nekaj tednov kasneje dejal to, kar je dejal, da bo storil vse, kar je potrebno. Da bo torej ECB tudi podala svoje stališče glede novega instrumenta. In tako so našli izhod za skupni trg pa je potrebno novo usklajevanje med trgom in socialno komponento tržnega gospodarstva. Vidimo gospoda Broka, ki vstopa. Socialno tržno gospodarstvo je zato tako spontano bi prišlo na misel. Trg in komponente socialnega trga, pa moramo bolj združevati. Zato, da bi odstranili niso vir, ki je namogočajo boljše izvajanje skupnega trga, pa moramo narediti napredek med drugim tudi pri učinkoviti politiki usklajevanja na področju davkov. Taka politika bi morala postati malo manj, malo lažje, ko bodo države članice, ki temu bolj nasprotujejo kot druge, odšle iz EU. Kar se tiče pakta za stabilnost in rast, napetost med pravili in prožnostjo. Formulacija je verjetno bila ustrezna takrat, ko smo spostavili evro. Zdaj pa smo v dobrem položaju, da imamo uničeno verodostojnost pakta za stabilnost in rast. Preko nas sem južni evropejec, ki pa ne bi bil zadovoljen, če bi načela čela fiskalne discipla, discipline popolnoma odstranili. To bi sicer pomenilo veselje v nacionalnih državah, nekaterih nacionalnih državah na kratki rok, na dolgi rok pa tudi razočaranje. Res pa je, da pravega pakta za stabilnost in rast nimamo, zato je to idealni trenutek, kjer bi moralo biti mogoče posesti skupaj sever in jug in priznati, da po eni strani vsi ti odmerki prožnosti morajo biti nekaj, česar se bomo znebili, po drugi strani pa moramo vsi bolj pozitivno gledati in to mora odražati tudi pakt za stabilnost in rast, kar se tiče javnih naložb. Te pa morajo biti nadzorovane na monetarni ravni. Ne moramo pa upati, da bomo resnično zagnali evropsko ekonomijo, če imamo Junkerjev načrt. Po drugi strani pa smo preveč omejeni pri javnih investicijah na nacionalni ravni. Celo po nemških načelih naj ne bi bilo preveč težko razložiti, da če se ne posoja več na trgu časih, ko so stroški nični ali pa odstotni, zato da bi zagotovili boljšo fizično ali nefizično infrastrukturo za prihodne generacije Nemcev. To je torej razumen predlog. In da seveda smo proti prihodnim generacijam, če tega ne bomo storili. In potem glede evropskega proračuna, mislim, da mora prednostna naloga biti to, da se ponovno osredotočimo na naše ključne zadeve. EU mora zagotavljati evropske one dobrine na področju varnosti, obrambe, zonalnih meja, nadzora nad njimi in tudi pomoči migrantom. Prvič v zadnjih desetletjih se države članice obračajo na EU in pravijo, da tole boste morali pa storiti na evropski ravni, ker mi sami tega ne moremo, to je ključnega pomena. Naše mnenje v skupini na visoke ravni glede lastnih virov, ki bo ponudila podporo parlamentu, pa tudi komisiji in svetu. Glavni zaključek bo torej, da če se države članice dogovorijo, da bomo imeli evropske funkcije na evropski ravni, nove evropske funkcije na evropski ravni, da bi potrebovali potem tudi nove lastne vire za ustrezno delovanje teh novih funkcij. In potem še zadnja točka, čisto zadnja točka, gospa predsednica. V bistvu nimam predlogov, kar se tiče vsebine novih pogodb. Mislim pa, da če ne bomo različnih političnih kultur približali, da bo pogodba še manj koristna. In če bomo si za to uspešno prizadevali, potem nova pogodba še kaj precej časa ne bo res potrebna. Bi pa predlagal zelo odločno to, da bi vso strokovno znanje v parlamentu, v svetu in pri komisiji se osredotočalo na manjši vidik. Že leta vemo, da je postopek ratifikacije, kot ga imamo, že skoraj da usodno breme za vsakešno spremembo pogodbe v Evropski uniji. institucija neposredne demokracije, referendum, je pokazal svoj grdi obraz Evropi na danskih, irskih, francoskih, nizozemskih dogodkih pred leti. Ostale izkušnje tudi niso pokazale kakšnih boljših razlogov, kot glede referenduma, tukaj seveda mislim na Brexit. Ampak ali je res potrebno ratificirati pretek postopkov? Spomnim se priložnosti, ko je Tomazo Padeskopa, s katerim sem se veliko pogovarjal v tej točki, skupaj z mano prepoznal novo metodo. Vendar pa nisem odvetnik. Mislim, da morajo odvetniki resnično pregledati, ali bi lahko imeli kakšen drug način ratifikacije. Dve države, dveh najbolj znanih federacij, globalno gledano, niste ratificirali ustave. To je Rhode Island, ki ni sodelovala na Filadelfijski konvenciji in je zavrnila besedilo prve priložnosti, pa je se je potem pridružila čez nekaj mesecev drugim državam v ZDA, ko so ji grozili z izključitvijo. In v Nemčiji leta 1949 je zvezni, eh, državni parlament Bavarske zavrnil ratifikacijo temeljnega zakona Zvezdne republike Nemčije. Seveda pa s pragmatizmom, da je o tem potrebno premisliti. Je pa sprejel njegovo uporabo na ozemlju Bavarske. To je seveda igra velikanov med Nemčijo in Bavarsko. Ena od možnosti v dokumentu pred desetimi leti, ki sem ga osnoval, je sledeča. Če bomo imeli novo pogodbo, ki jo podpišajo premijeji in predsedniki vlad vseh držav članic, bi morali imeti tudi dodaten člen, ki ga podpiše vsak od njih, ki pravi, v primeru, da v moji državi ta pogodba, ki sem jo podpisal, so podpisal, ne preživi parlamentarne ali referendumske ratifikacije, se zavezujem vsem spoštovanim kolegom, da bom šest mesecev po tem datumu podal za ratifikacijo nov predlog, ki bo vprašanje zastavil državljanom. Ali si želite, da bi naša država ostala del Evropske unije s tem ustavnim besedilom? ki so ga skoraj vsi ostali sprejeli, ali bi rajši izstopili iz EU. To bi potem za državljane lahko pomenilo radikalno alternativo. Nedavno smo imeli izkušnjo glede radikalnih alternativ. samo predlagam, da bi najeminentnejši politiki, pravi strokovnjaki, se ne posvečali samo stotsotno temu, kar bi nam bilo v novi pogodbi, ker je prav verjetno, da vseh filtracifikacije to ne bo prešlo. Da bi se raje osredotočali na to, ali imamo politično izvedljive, pravno gotove načine, kako bi lahko določene modalitete sprejeli. Hvala lepa. Hvala. Um, Hvala lepa, gospod Monti. Sedaj pa kolegi iz Evropskega parlamenta, tisti, ki ste avtori poročila, ki želi bolje izkoriščati pogodbe, tako kot pravite tudi gospod Vitorino Monti. Kdo bo začel predstavitev? Mercedes, prosim. As, uh... <laughs> Ja, bom jaz začela, da bo Ilmar sovedel v naše razprave. Govorila bom po italijansko. <clears throat> E Hvala lepa predsednici in obima poročevalcema za to zanimivo razpravo. Veliko izmed vas je že slišalo za to poročilo, tako da eh, se boste spomnili, zakaj gre. Sama bom torej samo navrgla nekaj zamisli in vam povedala, kako se zadeve razvijajo. Najprej smo prepričani, da je v Lizbonski pogodbi precej urodi ki jih potrebujemo za soočanje z izzivi, s katerimi se trenutno sooča EU. Še prav posebno izziv, da dobimo bolj demokratične institucije, ki bodo bolj zadoščale željam državljanov in ki se bodo tudi bolj hitro odzivale na izzive globalno gledano, za katero vsi vemo. Je pa jasno, da je kar nekaj vidikov, kjer je potrebno še več dela, še prav posebno zagotovitev ustrezne demokracije v teh postopkih. Drugič, dokončanje EMU in skupnega trga. In tretjič, potrebno si okrediti nove izzive, še prav posebno tiste, ki so povezane z unanim delovanjem, z unanimi zadevami, obrambo, pravosodjem in varnostjo. To so najnovejši izzivi, ki pa so vsi enako pomembni. In vseh se lahko lotimo večinoma z orodji, ki jih že imamo v pogodbi. Prvi del najnega poročila se ukvarja z bolj institucionalnim vidikom. Pripričala sva, da je skupnostna metoda boljša od medvladne. Medvladna metoda je eden od razlogov, zakaj zaostajamo pri prostopku sprejmanja odločitev. In to postaja vedno bolj pereča težava za EU. Kot opravim, pa pogodba ima prehodno klauzulo, od katerih lahko črpamo. Ne bom se prav poglobila, o to zato nimam časa, vendar pa resnično mislim, da obstajajo številni vidiki, stvari, ki bi se jih morali lotiti. Najprej, samo delovanje sveta in komisije, še prav posebno pa sveta, je pomembno. Svet ima instrumente v pogodbi, da bi to vedno bolj postajal nekakšen Evropski senat. Kar se tiče metodologije kvalificirane večine, kasovanja s kvalificirano večino, tukaj potrebujemo tudi več preglednosti v svetu. Imeti moramo samo eno zakonodajno formacijo, druge formacije pa bi lahko delovali kot stani odbori v Evropskem parlamentu. Potem pa še en steber v EU, ki ga večina Evropejcev ne pozna, mislijo, da se komisija odloča o vsem. in včasih popustijo parlamentu in svetu. Svet igra ključno vlogo. To želimo povedati. Še en vidik, ki je zelo pomemben za kolege v nacionalnih parlamentih, pa je dejstvo, da je potrebno delo opraviti z večjo udeležbo teh nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti bi morali biti bolje umeščeni za to, da nadzirajo to, kar se dogaja, ko se sprejema zakonodaja v Evropi, še prav posebno glede Evropskega semestra. Pripravljamo kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb, ki so sedaj pripravljeni, ker bomo glasovali o njih naslednji teden cilj teh predlogov sprememb je, da bi bolje vedeli, kakšna so naša skupna prizadevanja in ali vse deluje. Seveda delamo po tretjem členu, to je naša skupna podlaga. Želeli pa smo narediti evropski semester vse malo bolj demokratičen, da bi to dosegli mislimo, da bi bilo dobro, če bi imeli nekakšne smernice za ekonomsko politiko. Te smernice ne bi govorili samo o fiskalni politiki, temveč tudi o socialni politiki in politiki trga dela. Kaj tiči za tem? To, da bi nacionalni parlamenti lahko nadzirali tudi ekonomske politike v EU. Želimo si, da bi nadzor bil bolje opredeljen. In tudi, kar se tiče smernica različne ekonomske politike. Potem je bilo kar nekaj drugih vprašanj, kar se tiče vloge parlamenta. Vse to pa je sestavni del splošnih vprašanj, ko govorimo o odnosih med evropskim in nacionalnimi parlamenti. Cilj na tem področju je, da izpostavimo vidnost in demokratično odgovornost Evropskega parlamenta in da se skupaj odzovemo na zahteve naših državljanov. Tudi ekonomsko politiko obravnavamo v dokumentu in eh, zelo se osredotočamo na to. Še enkrat pa menimo, da je edino prav, da se lotimo vprašanja konvergence naših ekonomij pod odgovornostjo naših vlad. Ko pa to pravim, seveda, pa moram povedati tudi tole. Če bomo šli od koordinacije fiskalnih politik in če bomo delovali zelo togem okviru, če se bomo to spremenilo in se bomo premaknili k resničnemu kodeksu konvergence in bodo tukaj sebovane različne zamisli, ne samo ekonomske, temveč tudi socialne in trga dela. Potem govorimo o pravem socialnem paktu, ki bi prepričal državljane, da konvergenca nima upravka samo z vidiki ekonomije in skupnega trga, temveč v širšem smislu tudi s kakovostjo življenja državljanov. Dobro ne morem iti vse podrobnosti, nimam dovolj časa, vendar pa mislim, da je to prava pot, kako se lotevamo zadev. Potrebno je naše politike narediti razumljive za državljane. Brez tega politikam uspelo ne bo. Tako sedaj pa poskušam strniti še ta zadnji del. Vsi vemo, kje v Lizbonski pogodbi so instrumenti, ki jih je kanclerka Merklova na sestanku Bratislave ukrepila. Tukaj so torej orodja o pogodbi, ki nam dovoljujejo pripravo skupne zunanje in varnostne politike za Evropo še prav posebno, kar se tiče obrambe in strukturiranega sodelovanja, kar se tiče okrepljenega sodelovanja. Pogodba ponuja tudi niz koristnih instrumentov, ki jih lahko izkoristimo, vendar pa čas teče, da bi resnično izkoristili vse potencijal izbonske pogodbe se moramo tega resno lotiti, to postaje vedno bolj potrebno. Potrebno se je boriti tudi proti terorizmu in imeti jasno varnostno politiko. Želimo pa si okrepiti tudi našo politiko azila in migracije. In tega ne moramo storiti samo v pogodbi. To je izziv, ki ga moramo premagati. Verjetno veste, da je ta pogodba bila ustavna pogodba in zajema niz možnosti, ki jih lahko izkoristimo. izkoristimo. Vseeno pa je z nacionalnimi parlamenti potrebno voditi dialog, kajti želimo si biti na poti ne samo krepitve predstavnosti EU, temveč si želimo vedeti, katere so te ključne prioritete, ki jih potrebujemo, ki jih moramo obdarovati skupaj. Potem bi radi sodelovali z vami, da bi poskrbeli na demokratičen način za naše državljane, da bi državljanom povedali, kaj ta proces je in kaj to pomeni. Lizbonska pogodba ponuja res kar nekaj urodi za to, čeprav se to ne uporablja prav pogosto. zelo, bi lahko še povedala, gotovo pa bo kar nekaj tudi vprašanj, bolj podobnih vprašanj. Ključno vprašanje pa je tole. Delo, ki smo ga pravili glede kompromisnih prelogov sprememb, nam je pomagalo in to kar precej. Zelo poglobljeno smo se ogledali, kako lahko členi v pogodbi pomenijo specifične reforme, ki so potrebne. Eh, Elmar. Najlepša hvala, sedaj pa Elmar, izvoli. Potem pa bom dala besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov. Najlepša hvala. No, ki sem na začetku se bom navezal na to, kar je dejal Mario Monti v zvezi z tržnim gospodarstvom. Mislim, da moramo najti neko ravnovesje, tako na področju ekonomije in socialnih vprašanj. Je pa res, da moramo poskrbeti za to, da bodo vsi zahtevani pogoji tudi izpolnjeni. Velikokrat se namreč zgodi, da en del parlamenta govori o eni zadevi, drug del parlamenta pa popolnoma o drugi. Oba dela je treba namreč povezati, tako da bomo lahko dosegli neko ravnoteže in tudi določene dosežke. Mislim, da nam je to uspelo storiti tudi v tem poročilu. Soočamo se s številnimi izzivi in seveda treba je približati državljani Evropski uniji in tudi zagotoviti večjo legitimnost in učinkovitost Evropske unije. In prav zato potrebujemo učinkovite metode. Zanima pa me, kako jih bomo sploh dosegli, kako bodo imele dovolj legitimnosti, da jih lahko potem tudi vključimo v sam zakonodajni postopek. No, zato potrebujemo dvoje. Mislim, da se moramo zadati dejanske naloge, ki jih moramo izpolniti v prihodnosti na ravni Evropske unije. In vse je treba tudi povezati z nadaljnjim načelom sorazmernosti. Vemo, da določenih nalog države članice same ne morejo rešiti, lahko jih reši recimo Evropska unija, pa tudi obratno. Kajti včasih nima Evropska unija dovolj zmogljivosti, da bi se posvetila vprašanjem, ki so v pristojnosti držav članic. Veliko krat se Evropi učita, da nima dovolj zmogljivosti, da bi se soočila s določenimi izzivi. Ja, seveda, to pa predvsem zaradi tega, ker nimamo na voljo dovolj urodi in potem ostanemo v tem začaranem vrteljaku. Primer za to je recimo CETA in tudi pogajanja v zvezi s tem sporazumom s Kanado. Mislim, da moramo vsem jasno tudi povedati, da ima Evropska unija določene pristojnosti, ki jih lahko tudi sprejme in uresniči. In če ima Evropska unija pristojnosti, potem so ukrepi, ki se sprejmejo na ravni Evropske unije, tudi zakoniti. Kajti, brez zakonitosti, brez legitimnosti, naletimo na številne probleme. In to se je tudi zelo jasno pokazalo v teku pogajanj o CETI. Evropska unija je imela pristojnost, kljub temu pa smo bili priča številnim shodom proti sklenitvi tega sporazuma in priča smo bili tudi temu, da so nacionalni parlamenti zahtevali svoj glas, ampak če ima Evropa, Evropska unija pristojnost pod tem, mora se o tem tudi legitimno odločati. Ne moremo ji kar oduzeti legitimnost, če pa ima pristojnost na tem področju, kot ima recimo na področju trgovine. In če to ni spremljivo za vse, potem smo pravzaprav eh, v slepi ulici in se moramo odločiti, ali bo Evropska unija sploh imela določene pristojnosti. In potem se morajo tudi države članice same odločiti, da bodo to upravljale na nacionalni ravni. S drugimi besedami potrebujemo več jasnosti. To pa tudi pomeni, da moramo biti bolj pregledni napram našega prebivalstva. Treba je tudi preoblikovati svet. Če neki državi deset let poročamo, da je Evropska unija vir vsega zla, potem nas ne sme presenetiti, da se državljani ustrezno tudi odločijo na nacionalnih referendumih. Poleg tega lahko seveda vedno krivimo tudi zlobno komisijo in njene zlobne službe, pri tem pa ne prevzamemo odgovornosti za naše dejanja. Mislim, da je treba spremeniti poslovnik sveta in to lahko storimo. V pogodbi je zapisano, da je treba spremeniti poslovnik sveta svet ministrov in ne sveti ministrov. In mi mislimo, da je svet ministrov neka druga zbornica in mora seveda javno razpravljati o sprejetju zakonodaje in to tudi jasno posredovati naprej prebivalstvo, tako da se ne bo mogel nihče več skrivati v neki megli. Vsi moramo vedeti, kako se zakonodaja sprejma na ravni Evropske unije, ministri oziroma zasedanja ministrov, recimo za promet, za okolje, bi se lahko tudi spremenili v neke strokovne odpore. Glavno pa je, da se odgovornost spreme tam, kjer se mora. To je zelo dobra rešitev, ki lahko res pomaga pri delovanju Evropske unije. Enako velja tudi za Evropski semester. Mercedes je že prepovedala da če imamo priporočila za države članice, potem morajo biti ta priporočila tudi legitimno utemeljena strani sveta in parlamenta na predlog uh, komisije. Gre za smernice, ki lahko veljajo 5-6 let. Ne gre samo za postopek soodločanja z Evropskim parlamentom. Mislim, da moramo uvesti tudi nove postopke, kjer bi lahko sodelovali bolj tesno tudi nacionalni parlamentu, nacionalni parlamenti, ki bi lahko tudi potem soblikovali sebino priporočil za posamezne države članice. Mislim, da je treba okrepiti vlogo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, ampak na njihovih ustreznih ravneh. Ne smemo vsega pomešati, kajti ta zmišljava bo privedla do večje nepreglednosti. Treba je jasno razmejiti pristojnosti, se pravi, kaj pravzaprav pripada državam članicam in kaj pripada Evropski uniji. moram tudi povedati, da dvakrat na leto poteka tudi konferenca o zunani in obrambni politiki med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In ta konferenca je seveda zelo uspešna. Na tej konferenci se med seboj zelo dobro pogovarjamo in tako lahko skupaj bolje nadziramo ostale izvršne organe. To pa je tudi delo parlamentov in Evropskega parlamenta, ne pa, da drug drugega krivimo za neuspehe. In upam, da bo podobna konferenca potekala tudi v zvezi z Evropskim parlamentom. Potrebujemo sodelovanje, ne pomešanje pristojnosti. In mislim, da če bomo takšno sodelovanje tudi dosegli, bomo veliko bolj pregledni, učinkoviti in jasni. Bi pa želel povedati tudi naslednje. Naša kanclerka je dejala, da lahko korenito to spremenimo Evropsko unijo brez, samo brez soglasja. Se pravi, to, kar ste prepovedali o glasovanju z kvalificirano večino, je popolnoma na mestu. Seveda, konsens, soglasje je vsi trano v samo pogodbo o delovanju Evropske unije in sam časih tega tudi ne razumem najbolje. No, lahko mimo grede omenim tudi naše ustavno sodišče, ki je malo drugače razsodilo v zvezi z ZETO, kakor pa Valonija, ampak popolnoma razumem, da je soglasje zelo sporno. Bavarska še do sedaj ni privolila v soglasje. In veliko krat so temelji Evropske unije tisti, ki tudi kršijo načelo subsidijarnosti. Zanima pa me, kako lahko imamo neko pogodbo, ne da bi z njo kršili načelo subsidijarnosti. Lahko pa vas spomnim tudi na ustavno konvencijo, naš kolega Antonijo Vitorini se je pospomnil na ta dolga pogajanja. kjer smo se pogovarjali tudi o vprašanju prehodne premustitvene klauzule, ampak dobro, to je tudi obravnavano v poročilu Gija Verhofstata in mojem poročilu. Kajti vedno lahko nekdo blokira napredek. Vedno lahko imamo neko blokirajočo manjšino ali pa eno državo, ki lahko zavira celotni napredek. No, potem smo omenili tudi koalicijo voljni, ki je tudi zelo pomembna za dobro delovanje Evropske unije. Recimo, Združeno kraljestvo bo sedaj verjetno zapustilo Evropsko unijo, ampak tudi Združeno kraljestvo je hotelo veliko krat glasovati proti določenim pobudam, ki bi seveda pripomogle k boljšemu delovanju Evropske unije. No, upam, da v naslednjih dveh letih ne bo vložilo veta za te pobude koalicija volnih pa je odprta za vse in mora biti tudi narejena na takšen način, da ne bo nobenih ovir glede pristopa v to koalicijo volnih, ki lahko seveda spremela že pomembne odločitve. To bi veljalo tudi za evroobmočje, pa tudi za druga področja. Mislim, da je to tudi najboljša rešitev, kakor pa če bi v Evropi ustvarjali različne kroge, različna jedra poglobljene Evrope oziroma manj poglobljene Evrope, kajti to bi privedlo do napetosti. Recimo lahko bi imeli Evropsko unijo, evro območja, pa še druge Evrope in potem bi lahko seveda spostavili nove strukture, novo hierarhijo, novo upravo, vse bi lahko tudi privedlo do drugorazrednega članstva v Evropski uniji. Mi pa potrebujemo enakost vseh držav članic, ne glede na to, ali so velike, ali so majhne, ali so bogate, ali so revne. In koalicija volnih je po mojem mnenju tudi najboljše shodišče za takšno delovanje pa še to, kar je dejal Marijo Monti v zvezi z referendumom. V zadnjih dveh letih sem velik nasprotnik referendumov in sedaj razumem tudi ustanovne očete naše ustave v Nemčiji, ki so prišli iz Weimarske republike in ki so potem tudi doživeli veliko veliko razočaranje v prvi Nemški republiki. Kaj ti koncepti, ki so bili takrat spostavljeni, so se potem uporabili za porušenje demokracije in vseh vrednot, ki so s tem povezane. In sedaj tudi vidim razloge, ki se uporabljajo za sklic referendumov. Recimo imamo tudi referendum v Italiji Glede tega, kako je treba seveda eh, pristopiti k krizi, ampak veliko krat moram povedati, da politiki pravzaprav nočejo prevzeti odgovornosti in se pravzaprav zatečejo k referendumu, da jim tako pač ni treba prevzeti odgovornosti odgovornosti, ki bi jo morali storiti. Vzeti. Najlepša hvala. Uh, hvala. Devet, se, dve, devet kolegov se je javilo, to pa pomeni, da imate na voljo pet minut. Bi pa vas eno želela pozvati, da se navežete na to, kar ste slišali v tej razpravi. Lahko se tudi zgodi, da se bo še kdo javil v besedi, to pa tudi pomeni, da bom morala prilagoditi oziroma zmanjšati čas, ki je vam na voljo. Se pravi, na voljo imate še dve, tri minute, da izpolnite formular. Gabelštaut je čisto na začetku na vrsti, prehaja pa iz Mačarske. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Najlepša hvala za besedo, drage kolegi mislim, da vsi vemo, da se Evropska unija nahaja v globoki krizi. Moramo pa si pogledati tudi vzroke, ki so nas privedli do te krize. Evropske institucije se ne obnašajo, kakor bi si želeli državljani in razkorak med institucijami in državljani postaja če dalje večji. To pa tudi pomeni, da državljani verjamejo, da Evropska unija ne deluje več v njihovem interesu in seveda sedaj moramo najti tudi nekoga, ki bo za takšne napake prevzel odgovornost. Ampak seveda, iskati grešnega kozla ni najbolj demokratično. Politiki morajo zagovarjati in predstavljati mnenja državljanov, kajti če tega ne bodo storili, bo Evropska unija preko sled tudi razpadla. Mislim, da lahko storimo več, če bodo državljani lahko sooblikovali zakonodajo, ki zadeva. Številni evropski voditelji tudi verjamejo, da potrebujemo poglobljeno integracijo, ampak jaz verjamem, da takšno razmišljanje bo privedlo samo do razpada Evropske unije. Danes smo slišali že številne rešitve o tem, kako bi bilo najbolje postopati v prihodnosti. Recimo, omenili smo tako imenovano rumeno karto, ki pa ne deluje najbolje v praksi. V direktivi o napotitvi delavcev 11 parlamentov ni hotelo spremeniti svojega mnenja. No, potem pa se je svet odločil, da jih sploh ne bo upošteval. Seveda nočemo biti združene države Evrope, no, če si to želimo, je treba spremeniti obstoječe pogodbe, ampak v, v naših pogodbah nismo zaznali ničesar, kar bi nas privedlo do tega, da bi razmišljali, da resnično želimo postati združene države Evrope. Evropska komisija ima še vedno pobudo do zakonodaje. Da se sedaj navežem na to, kar se dogaja na Mačarske. No, Mačarska je zavarovala svoje zunanje meje, potem pa so nas napadle druge države članice, ki so tudi same kršile evropske pogodbe. Veliko krat ljudje tudi verjamejo, da imajo lobi zelo velik vpliv pri oblikovanju zakonodaje, tudi v strokovni literaturi se govori, da je Evropska unija forum lobistov da nič ni regulirano in da komisarji po svojem mandatu preko slej dobijo dobro plačano delo pri multinacionalkah. Švica, to je zelo dober primer, ne smemo dejati, da Švica ni demokratična država ampak v Švici je vse skrijeno na takšen način, da so pristojnosti podeljene od spodaj na vzgor. In čisto zgoraj, na ravni zveze, se pač rešujejo tiste vprašanja, ki se ne morejo rešiti znotraj kantonov. Mislim, da bi bilo dobro proučiti to, strukturo in jo morda tudi prenesti na raven Evropske unije. Uh, 12 govornikov imamo sedaj na seznamu, se pravi, bolje, da govorite 4 minute, sedaj pa dajem besedo članu iz Mačarske. Hvala za besedo predsedujoča. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da se je v zadnjih letih v Evropski uniji pripetilo naslednje. In sicer ljudje verjamejo, da je treba ponovno proučiti delovanje Evropske unije. Tako da si bo ponovno pridobila izgubljeno zaupanje njenih državljanov. To, kar se je začelo v Bratislavi, se mora nadaljevati. Mislim, da moramo biti pošteni in priznati, da smo bili veliko krat neuspešni. Danes smo že slišali, da se lahko prvič v zgodovini tudi zgodita Evropska unija po krizi ne bo močnejša, ampak da lahko celo razpade. Brexit je tudi skovoren primer za to. Mislim, da lahko unijo okrepimo na takšen način, da bo sprejemljiva za vse državljane. Mi še vedno upamo v Evropsko unijo, ampak ne smemo se pretvarjati in sprenevedati. Moramo biti pragmatični. Ne smemo se prepustiti različnim ideologijam, ampak, kot sem že dejal, moramo biti pragmatični in se posvetiti dejanskim izzivom poročilo Bresso in Brok je tudi glede tega zelo pragmatično, kaj ti ponuja zelo pragmatične rešitve. Danes imamo v Evropski uniji dva pristopa glede delovanja Evropske unije. In sicer federalistični pristop in pristop, ki temelji na evroskeptikih. Ampak to ne deluje. To so res stari refleksi. Takoj, ko pride do krize, en tabor pravi, potrebujemo več povezave, drug tabor pa pravi, da to sploh ne deluje. Ampak mislim, da obstaja tretja, bolj pragmatična rešitev, srednja pot. Mislim, da moramo imeti dovolj poguma, da tudi priznamo, da včasih integracija pač ne deluje. Tudi pri paktu za stabilnost in raz smo že slišali, da nas je privedel v situacijo, kjer nihče več ne verjame v njegovo legitimnost. Potem pa še nekaj o evroobmočju tiste države članice, ki niso v evroobmočju, kakor Mačarska. In pri tem moramo tudi razmisliti o tem, ali morajo te države tudi soblikovati prihodnjo politiko evra, recimo, če ima Mačarska določene pomisleke glede novega ustroja. veliko krat smo že ugotovili, da se evroobmočje danes nahaja v najhujši krizi. Izhoda iz te krize ni. Poleg tega pa smo tudi ugotovili, da ni nekih hitrih rešitev, ki bi jih lahko našli na ravni Evropske unije. Sedaj pa vam bom predstavil še naše rešitve. Mislimo, da mora Evropa biti bolj uspešna. Potrebujemo pragmatične rešitve, ki pa bodo temeljile samo na pragmatičnem pristopu. Štiri minute imate na voljo, sedaj pa dajem besedo Spinelijevi iz Evropskega parlamenta. Je to to? Hvala. Hvala lepa profesorju Montiju in uh, gospodu Vitorinju. Hvala lepa obima za predstavitve. Kot prvo. No, beseda kriza. Mislim, da ni jasna, v bistvu bolj zakriva realnost. Sama bi raje govorila o neuspehu. neuspeh v preševanju, ampak je pa to še vedno neuspeh. In tukaj mislim, da se pojavila odročna tveganja. Torej, kako se odzivamo na takšne krize med državljani. Tukaj v bistvu imamo krizo, ampak vi predlagamo vedno znova iste rešitve. To je kot trenutek Marije Antoanete. vidimo, da nekateri res močno zavračajo Evropsko unijo, mi pa vedno znova pripravljamo ene in iste rešitve. Vedno znova in znova. Še nekaj glede CETE. To mislim, da je že takšen relevanten primer za to, kar sem povedala. Če bomo umaknili določena poprostila iz Unije, to pomeni, da tudi krhaš legitimnost Unije. meni se zdi, da nihče ni odrekel pristojnosti komisiji, kajti že tam um, je bila že tako ali tako prej kriza legitimnosti. Mešani sporazum med komisijo in nacionalnimi parlamenti je bil rezultat krize legitimnosti, torej ta kriza že prej obstajala. Naj povem, kaj se mi zdijo glavne prednostne naloge. Kot prvo, uh, dostojna Evropa, kot je povedal gospod Monti, prva prioriteta je demokratizacija. Kako se torej soočiti s tem pomakanjem uh, eh, zaupanja državljanov v demokratičnost in pa v naše lastne vire? Sedaj res nestrpno čakam poročilo s tem v zvezi. Pravi, da imamo lastne vire za nove funkcije in pa za nov način delovanja. Ampak res pri tem moramo vedno delovati zelo transparentno. To je zelo, zelo ključno. Pa še nekaj. Referendumi morda niso vedno slabi. Tukaj vlada ta bojazen, da bomo šli po vamerski poti, ampak gledajte, to ni vedno problem. Potem pa socialna pravičnost ne moramo vedno reči, da bo ekonomska konvergenca vplivala tudi na socialno politiko. Mislim, da potrebujemo jasne socialne parametre, to kot prvo. Potem naprej, odgovornost za reforme. To je zelo bistveno in to se tudi navezuje na CETO. Kaj se tukaj dogaja? Evropsko upravljanje. pogosto razvodeni odločitve na nacionalni ravni. Vsaj moj občutek je takšen, eh, če pogledam po Evropi. No, to je bolj ali manj eh, vse z moje strani, ampak še nekaj čisto za konec. Glede pogodbe. Torej, ali bi šli po isti poti z to pogodbo ali pa potrebujemo novo pogodbo. Naj podarim tole. Pogodba z ustavnimi ambicijami eh, ni prava pot za to, da oblikujemo ustrezne politike. To ni rešitev za ustavo. Ustava v bistvu kaže, kako organizirati državo, kako doseči pravo ravnoteže med um, utežmi in protiutežmi. In kot sama gledam na to, to tudi vpliva na demokracijo, kajti ljudje potrebujejo takšno ravnotežje in pa demokracijo. In torej mislim, da se tukaj pojavlja veliko tvegan, ampak gotovo lahko v marsičem še razmislimo. Hvala. Uh, ne morem vam um, prekiniti torej, govorjenja. Serbil Kaš, uh, prosim, ne več kot 4 minute. Hvala. Res mi je žal, da Guy Verhofstada ni tukaj, ker res bi se rad z njim pogovoril o njegovem predlogu. Ampak bil sem v Bratislavi v zadnjih par mesecih in spremljal sem tudi, uh, torej tudi predvoljno kampanjo za britanski referendum in druge kampanje. Torej, zakaj smo prišli do teh eh, sklepov, teh zaključkov? medsebojno zaupanje. Kje je tukaj problem? Evropa je pošela neuspeh pri demokraciji iz več razlogov. Tukaj je več razlogov, ampak predvsem to, da se tektonske plošče v Evropi zelo um, stalno premikajo, torej um, strano stabilnost. Ampak gledajte še nekaj. Uh, od leta 1945 do 1956 mislim, da je marsikdo želel, tudi moj oče, naprimer, um, gledajte, sam se je rodil 10. maja 1940, morda veste, kaj to pomeni, vsaj nekateri, ampak gledajte, kaj želim povedati. Um, upali smo, da bo s tem novim dogovorom Evropa stabilna. In leta 1975 sem glasoval, da, da, za Evropo, pa potem sem se pridružil temu Evropskemu odboru leta 1984-1985. In kaj sem potem videl? Da to povzroča nestabilnost. Nestabilnost. In naj ne povem tole. Um, mislim, da se moramo s to realnostjo soočiti. Tukaj smo v krizi in sedaj se lahko pojavi še ena kriza v Italiji. In kje je tukaj bistvo? Um, pojavlja se že nova kriza v Franciji, pa tudi v Nemčiji, uh, naprimer begunska kriza z nekaterih zvornih kotov. In gledajte, kaj je tukaj bistveno glavno vprašanje demokracije mora biti odnos med zmožnostjo reformiranja in pa tem, da lahko prosto glasuješ na volitvah, nacionalnih volitvah. Uh, se pa ne strinjam, ko pravite, da je referendum v bistvu neka strahopetnega. Jaz mislim, da ravno obratno, da je to pogumno. To pomeni, da se pač um, sooči z ljudmi uh, da se elita sooči z ljudmi. Ko vidiš ogromno brezposelnost med ljudmi, tudi mladimi, ko vidiš te razlike med eh, jugom in pa severom, ko vidiš te ogromne tektonske premike, to negotovost in pa nestabilnost, potem ni čutega, da ljudje glasujejo, kot so glasovali in še vedno bodo glasovali tako. Potem še nekaj glede Brexita. Še za konec. Brexit čisto gladko poteka, torej ni Armagedona, ni konca sveta, Naprimer, um, naložbe so se dvignile, um, potem brezposobnost se je znižala, FUCI, uh, borzni indeks se je povečal, potem tudi um, investicije so se povečale, ni bilo konca sveta, uh, Google, Facebook uh, in celo britansko bančno združenje, vsi so zelo konstruktivni. Takšni so podatki. In torej, naj povem, da obstaja lepa prihodnost zunaj tega, kar se mi zdi, da je postala nedemokratična in nefunkcionalna Evropska unija. Vedno več neuspehov je tukaj. In ta unija ni torej zadovoljila um, tisti, ki so leta 1975 glasovali za Evropsko unijo. Glejte, če tega res ne morete videti z dejstvom, potem je res zelo žal, kajti vi očitno greste nekaj zelo hudega, hujšega kot, kot, kot pa samo kriza. Hvala. Thank you very much. Uh, Sima Malotra. Also sina malo razdružila kraljestvo. Um, spodnji del eh, britanskega parlamenta. Hvala lepa vsem govorcem za prispevke in sem zelo vesela, da sem tukaj kot članica novega odbora v britanskem spodnjem parlamentu, eh, ki se ukvarja s tem, kako poskrbeti za ta izstop iz Evropske unije. Eh, sem laboristka v parlamentu in do nedavnega sem bila številka dve v ekonomski ekipi, eh, finančni ekipi v naši stranki. Pa še nekaj bi rada povedala, ehm, s koliko vam se morda ne strinjava glede nekaterih vprašanj. Sama sem eh, aktivno eh, bila za to, da ostanem v Evropski uniji in sem za to delovala. Ne mislim, da je Evropska unija perfektna in seveda razumemo to, da kompleksne politične strukture se vedno morajo spreminjati, razvijati. No, ampak stvar je v tem, da menim, da res eh, smo bili zaradi našega članstva Evropske unije v boljšem stanju, v večji blagini. In EU mislim, da je bil najbolj uspešen mirovni proces v zgodovini. Pa še nekaj se mi zdi, da je res, da je bila razprava precej kompleksna in morda kdo ni razumel, v čem je bilo glavno vprašanje v tej kampanji. Pa še nekaj. Kako je potekala razprava, kaj so ljudje menili, čutili, torej menili so, da nimajo zadosti informacij, da ne razumejo stvari, eh, da ne razumejo Evropske unije, da ne razumejo vpliva članstva na blaginjo, varnost eh, ljudi. Vse to, vse to je bil zelo pomemben faktor, tako da so ljudje glasovali proti, da so odšli. Um, Glejte, če vidiš, da je nekaj lahko vzrok za težave, ne pa potencijalna rešitev, potem bo seveda glasoval proti to gre lahko naprimer za državo ali pa za posamična varnostna in pa druga vprašanja. Torej, tukaj potekajo številne razprave, gotovo bomo še veliko videli, tudi pri tem, ko bomo ugotavljali, kdo je pristojen za kaj, kdo je odgovoren za kaj. In pri vsem tem moram reči, da je um, to vprašanje zelo pomembno tudi za Združeno kraljestvo. Ta razprava se še nadaljuje. Uh, Gre za to, kako bomo zgradili nov odnos z Evropsko unijo in po mojem mnenju, pa mnenju nekaterih drugih, potrebujemo pozitiven odnos eh, z veliko spoštovanja. Sedaj ne odhajamo iz Evrope, še vedno ste naši zavezniki in v našem skupnem interesu je, da imamo pozitiven odnos. Zakaj to pravim? Poteka razprave tudi v naši skupnosti in kot članica parlamenta se pogovarjam s svojimi voljivci vedno to počnem in bom počela. In ljudje sprašujejo, um, kako ste, gledajte, tukaj vse ni čisto jasno, imamo um, dve plati medalje. Uh, gledajte, nekateri, um, torej ste omenili to statistiko, sama ima drugačno stališče, naprimer glede investicij, um, nekateri investicije so še na vzdolj, uh, prav tako mladi ne dobijo nekaterih delovnih mest. Ampak gledajte, pustimo to zaenkrat ob strani. Sedaj se pogovarjamo o čem drugem. Gledajte, Tukaj moramo vsi skupaj sodelovati, tisti, ki so bili za ali pa proti, skupaj kot narod moramo iti naprej in torej zgraditi našo skupno blaginjo. Trenutno um, ta poseben odbor opravlja preiskavo o tem, kakšni so cili pogajalske ekipe za britanski stop, torej kakšni bi morali biti naši cili, kje so plusi in kje so minusi. Uh, In še nekaj je pomembnega, kako poskrbeti, da bo vse skupaj v interesu tisti, ki ostaje v Evropski uniji, um, kot uh, tudi Združena kraljestva. Torej, kako poskrbeti za ustrezne prehodne določbe in izvajanje vsega tega. Vse je kompleksno, pa gledajte za konec. Prav je, da razumemo, da obstajajo zelo različna stališča tudi v Združenem kraljestvu. Stvar je kompleksna in bo kompleksna, prav tako pa Glede, ta vprašanja so tukaj, naprimer, um, ali se lahko opravi reforma glede svobode gibanja, uh, kako poskrbeti za večjo fleksibilnost za države članice, ali je to lahko del delovanja Evropske unije v prihodnosti, morda za vse skupaj, um, torej morda bi lahko skupaj šli po tej poti. Hvala lepa, kažem, Šuje Zdovski. Hvala. Hvala lepa obima profesorima in pa hvala kolegom. Se strinjam s filozofijo, mislim, da ne potrebujemo spremembe pogodbe. Gospod je govoril o, o skupnem zaupanju. Ja, se strinjam, ampak ne gre samo za zaupanje med državami članicami, gre tudi za zaupanje med institucijami Evrope in pa državami članicami. kako zmanjšati euroskepticizem in kako zmanjšati uh, centrizem, um, oboje skupaj mislim, da je pravi odgovor. Sem zelo skeptičen, kar se tiče različnih projektov, s katerimi želijo nekateri narekovati svetu, da deluje na drugačen način, torej da spremeni svoj način delovanja. In mislim, da svet mora imeti od možnost, da se sam odloči, kako bo deloval. Profesorja sta podala nekaj smernic za to, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Stabilnost javnih financ je zelo pomembna. Tukaj se tudi pojavljajo neformalne ovire, ki blokirajo prosti trg in tudi eh, škodijo prosti trgovini na enotnem trgu. Pa še nekaj preglednosti zelo pomembna. Poročilo Gigold mislim, da moramo tukaj zelo resno imati. Pa še nekaj uh, glede pogodb. Ratifikacija. je vedno posebna odločitev. Kvalificirana večina ali preferendum. Ne moreš zaobiti volje ljudstva. Treba je spremljati pametne odločitve in poskrbeti, da bodo ljudje to podprli. Čimbro. Hvala. Hvala pa vsem govorcem, ki so se oglasili. No, ta razprava poteka v zgodovinskem trenutku in to je zelo ključna razprava, eh, ki je za vse pomembna. Moramo gotoviti, kako lahko rešimo to krizo, ki vpliva na vse naše države. Strinjam se s tistim, kar je povedal gospod Monti. Torej, Mislim, da se nima smisla preveč ukvarjati z reformo ustave. Mislim, da moramo govoriti o političnih in pa kulturnih vprašanjih. Ta so zelo relevantna tudi za me, kot državljana države članice uh, Evropske unije v celoti. Torej, kakšna vloga politike pri reševanju krize? No, ta vloga politike je ključna. Um, Ne smemo se slepiti. Glede, če boste okrepili institucije, ne moreš zaustaviti te krize na splošno. Ta kriza ima učinke posod, ne samo Evropsko unijo, ampak tudi širše. Torej, ne smemo se slepiti. Predvsem potrebujemo ogromne tektonske premike, kulturne in pa politične. Treba razmišljati sploh o tem, zakaj smo tukaj v Evropi skupaj. Mislim, da je prav, da o tem razmislimo, tudi glede na referendum. Eh, o katerem je tudi gospod eh, Brok že prej govoril. Eh, italijanski referendum je sedaj pred nami in vsi italijanski voljivci imajo pred seboj zelo pomembno odločitev, ko gre za sistem upravljanja. In očitno obstajajo določeni pasivni subjekti, ki spremajo določene odločitve. Glede, to ni pravi način upravljanja. Upravljanje vlade, to pomeni, da ljudje nadzorujo politične procese in spremljajo odločitve. Mislim, da je vlada nekaj druga kot pa upravljanje, torej med seboj ne moramo to ločiti. Pa še nekaj glede ratifikacije CETE. Tudi Mi smo se torej morali ukvarjati z vlogo nacionalnih parlamentov eh, pri teh mešanih sporozumih, kajti ehm, ti sporozumi imajo zelo močno vlogo za politiko v državah članicah. Mislim, da država članice mora imeti možnost, da sodelujejo v teh procesih ratifikacije, eh, kajti to ima zelo globalen učinek za vse. Prav je, da nacionalni parlamenti imajo možnost, da povedo svoje mnenje. To je v bistvu dvosmerna ulica. včasih imaš morda srečo, da si v večini, ampak včasih pa um, je stvar ravno obratna. Če se pogledamo zadnje volitve in pa referendume, vidimo, da je poročilo za establishment zelo negativno. Ljudje menijo, da elite niso blizu ljudem. Zato torej moramo mi pokazati, da politiki lahko sprejmajo odločitve v skupno dobro. Tako da je upravljeno v redu. Eh, člen 138 eh, italijanske ustave pravi takole. Če dve tretjini ljudi nista za ustavno reformo, potem bo organiziran referendum. Hvala, kolegi, res prosim, da ste krajši. Antrunes Ažubalis, prosim. Kdo bo reorganiziral um, EU, Brusel ali pa države članice? Komu pripada ta EU projekt? Kdo ima odgovornost, lastništvo? To je ključno vprašanje, temeljno vprašanje, no ampak danes mislim, da nismo dobili odgovora na to. Ampak mislim, da moramo nadaljevati s to razpravo. Torej, Imam nekaj komentarjev glede poročila. predstavlja moj dragi prijatelj Elmar in pa cenjena kolegica. Sedaj gremo v Evropo več hitrosti ali pa celo v Evropo, ki je sploh ne bo. Nekateri, ki so brali to poročilo, bi lahko rekli takole. Ukrepi niso prava pot za boljše institucije v EU, ampak je to v bistvu pot za razgraditev Evrope. Večja centralizacija, potem več pristojnosti za mene policiste, potem um, konec soglasja. To so zelo provokativni predloge, ampak so se že pokazali kot uničevalni. Kaj se je zgodilo nekaj časa nazaj? Ravno pred Brexitom so EU voditelji pozivali k krepitvi obrambne unije ter pa k revitiranju volilne zakonodaje za Evropski parlament. In to je v bistvu razburilo marsikoga v Združenem kraljestvu. No, gledajte, morda je to retorično vprašanje, ampak ne vem, ali imate kakšen odgovor. Zakaj um, dobiva takšne centrifugalne, torej centristične predloge iz Brusla? Vidimo, kakšno je razpoloženje med ljudmi glede integracije. Uh, sedaj v bistvu silite v takšno integracijo in to bo samo preneslo neželene posledice. Torej, sedaj ne bi supranacionalne institucije dobile več poplastil, pohode pa ne bile takšne, kot so. Sedaj to res ni um, pošteno in tako se ne moremo iskreno spopaditi s to situacijo. Po mojem mnenju moramo pogledati različne scenarije uh, za Evropsko unijo. Uh, treba je se odprto pogovoriti o plusih in minusih za določene rešitve. Številni faktori predlagajo to, da državljani želijo več vloke in več besede. Nekateri sicer želijo zanikati naslednje, ampak je pa objektivno res, da države članice eh, vendarle so še vedno jamstva za demokracijo. Kaj ti? V bistvu um, je to edina legitimna suverenost. Torej, kako rešiti to institucionalno slepo ulico preko dogovora med državami članicami? soglasno treba sprejemati vse odločitve na ravni EU, ne pa z kvalificirano večino. Imamo perfektno prakso sprejemanja odločitev v odboru za zunane zadeve. Vedno je težko doseči soglasje, ampak prav zato smo tukaj, da dosegamo kompromise. Uh, kvalificirana večina, to bo v bistvu wrestling um, kot nekakšna rokoborba in to ne bo dobro, če ste v bistvu prestrašeni zaradi takšnega pristopa, potem mislim, da bomo šli um, v drugo pot, uh, to pa je vedno več izstopov v prihodnosti. Marija Trata Filo, Grčija. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι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 da je več držav v bistvu um, zelo zadolženih kot sužni dolga in dolg se sedaj uporablja kot mehanizem za nadzor. In vedno več zatekovanja pasu vidimo in vedno manj delovnih mest. Prav tako vidimo to, da nekateri usiljujejo ukrepe preko pakta za stabilnost, ampak ti ukrepe pač ne delujo primankljaja vedno več, vedno več varčevanja in to je pravi začarani krok. Sedaj moramo spremeniti pristop in potrebujemo čisto nov sklop idej, glede na naše skupne uh, vrednote, uh, enakopravnosti, socialnih temeljnih pravic, socialne kohezije in pa spoštovanje razlik, torej raznolikost. Res potrebujemo novo pogodbo, nov dogovor. Že prej smo govorili o pomenu kolektivnih pobud. To je zelo pomembno za ljudi. In potem je tudi drugačno um, uh, porazdelitev bogatstva. Potem potrebujemo dodatne okoljske ukrepe. Moramo končati z varčevanjem, z zategovanjem pasu. Moramo končati s politikami, ki ustvarjajo trtnjavo Evropo. Treba razrešiti begunsko krizo preko solidarnosti in gostoljubnosti ampak ne samo preko tega, tudi preko spodbujanja miru na bližnjem vzhodu, v Siriji in druge. Tako da bomo res ukrepali in da se bomo lotili vzrokov za te begunske tokove. Moramo končati z vojnami, prav zaradi vojni imamo vse te begunce. In številne evropske države so sodelovali pri teh vojnah. Potem ciprski problem je tudi treba rešiti sedaj ni več spremljivo, da ohranimo status quo za Cipr. Veliko predlogov imamo s tem v zvezi. Naprimer, eh, predlog v Atenski deklaraciji na pobudo našega predsednika vlade in ti predlogi, mislim, so lahko podlaga za bolj pogumne politike v prihodnosti, ki jih potrebujemo um, res jih potrebujemo uh, za vse evropske državljane. In to mislim, da je način, kako pridobiti zaupanje evropskih državljanov. Naprimer, naj omenim par takšnih politik. Uh, Evropski sklad za strateške naložbe, tam mora podvojiti svoje vire in prav tako tudi potrebujemo ukrepe za boj proti brezposobnosti v nekaterih državah, kjer je ta stopnja zelo visoka. Potem se moramo bojevati proti utaji davkov, uh, in pa proti agresivnemu davčnemu načrtovanju, prav tako se moramo boriti proti socialnemu dumpingu. Potem begunska politika, tukaj potrebujemo celosten panevropski sistem za prosilce za azil oziroma prosilce za mednarodno zaščito. Prav tako moramo tudi izvajati že obstoječe dogovore um, o preselitvi in prav tako um, je pomenilo to, da se bojujemo proti glavnim vzrokom za migracije. Uh, treba okrepiti sodelovanje med nami in pa sredozemske države, ter pa um, okrepiti sodelovanje z drugimi uh, državami po svetu. Potem transparentnost se nam tudi zdi zelo pomembna. Potem. Tukaj. Demokratična legitimnost je zelo pomembna. Um, nič, ničesta ne smemo imati za samoumevno. Um, ljudje um, v bistvu čutijo, kaj se dogaja, čutijo posledice teh odločitev v vsakodnevnem življenju. Ena resolucija, en ukrep um, že zelo lahko povzroči um, marsikaj, tudi naprimer občutek enotnosti. Takšno, ki jo potrebujemo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Šimon Šinkovski, Polska. Prvo dziękuję, pani przewodniczącej. Za... Hvala lepa. Zelo pozorno sem spremljal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 Slišali smo, kako ljudje govorijo o več integracije. Lahko jim to verjamem, ali pa naj Poljakom povem, da mislijo napak, ker si Poljaki ne želijo več integracije v Evropske unije. Mislim, da to ni tako samo, v, eh, samo na polskem. V veliko državah članicah Evropske unije si ljudje želijo močne EU, ki se sooča z izzivi, s katerimi se soočamo, ki skrbi za naše interese, varnost skupaj z NATO. Ne želijo pa si več integracije in to ni nič novega. Prvi signal smo videli že leta 2005. Spomnite se referenduma o Evropski ustavi. Ampak evropske elite niso sprejele tega sporočila. Niso razumeli, da si ljudje ne želijo več integracije. Dan danes pa imamo države članice, ki še vedno želijo integracijo. Poglejmo si, kaj, če se si želijo ljudje. Ljudje si tega ne želijo, Ne, da ne želimo Evrope, da si ne želimo skupaj graditi Evrope, želimo si okrepiti EU, vendar pa to mora temeljiti na načelu soverenih držav. Strinjam se z Elmarjem Brokom, kar se tiče jasnega ločevanja pristojnosti med Evropsko komisijo, svetom, in parlamentom. Evropska komisija ni idealna. Tudi komisija dela napake. Podcenjuje pomen parlamentov držav članic. Naprimer, direktiva o napotitvi delavcev pa zadeva z rumeno karto. Dejstvo je, da imamo jasne zakonodajne postopke. In videli smo, kako Evropska komisija krši pravila, kako ne sledi ustreznim zakonodajnim postopkom. Gospod Brok je govoril o pogodbah, dejstvo pa je, da je leta 1993 Nemško ustavno sodišče, ko je razsojalo o mastrici pogodbi, dejalo, da imajo države članice zadnjo besedo o pogodbah, da se države članice odločajo o prihodnosti EU. Torej za zaključek. Težko je graditi to EU. To je tako kot dobra hrana. Če želite imeti dobro hrano, morate imeti vse prijetne okuse, ne sme biti prekisla, preslana, potrebno je torej se osredotočiti na podrobnosti, kar tako nekaj potisniti v pečico, ni odgovor, ni pravi odgovor. Tak, mange tak for ordet og for en spændende øh, eftermiddag. Det er jo faktisk nu, at diskussionen er interessant. Hvala lepa. Dobar dan. Razprava postaja zanimiva, kaj ti govorimo o prihodnosti in legitimiteti EU. Mislim, da je zelo zanimivo v tem dokumentu, ki smo ga dobili, ko je zapisano, kaj lahko storimo sedaj in kaj bolj dolgoročno. Kratkoročno pa mislim, da je izjemno pomembno, da demokracijo in preglednost jemljemo resno. Kaj ti? ko si pogledamo težave, s katerimi se Evropa sooča, je to vse zaradi pomankanja preglednosti. Izjemno pomembno je, da imamo preglednost v vseh institucijah. Razumevanje demokracije. Nekoliko sem bil presenečen, ko je gospod Monti govoril o ratificiranju ko ste govorili o tem, da je bilo na referendumu zastavljeno vprašanje da ali ne. Tako se ustvarja spor, ne pa sodelovanje. Resnično pomembno je, da referendume jemljemo resno. Potrebno si je znati prisluhniti. Težave pri ratifikaciji sporozuma CETA pred nekaj tedni. Če si to naprimer gledamo, manjši regionalni parlament se je boril proti celotnemu svetu in komisiji. To ni, bilo, to ni bil ravno lep prizor. In točno to je tisto, kar moramo storiti. Vzeti moramo demokratično voljo ljudi na znanje posod. Hvala lepa, to je bilo kratko. Jonas Gunnarsson. Hvala lepa. Najprej bi se rad navezal na gospoda Broka, ko je dejal, da se moramo dogovoriti glede tega, kaj je potrebno početi na evropski ravni in kaj je potrebno početi na nacionalni ravni. To je tisto pomembno, to pomankanje solidarnosti, ki ga vidimo med državami članicami in to potem vzbuja pomankanje zaupanja v EU, Ne gre v bistvu za to, kako delujejo institucije. Seveda je dobro, uskladiti zadeve, da institucije delujejo usklajeno. Vendar pa težava je v tem, da se ne izvaja to, kaj časa smo se dogovorili. Migrantska kriza je samo primer. In to načenja zaupanje v EU. Seveda imajo tudi nacionalne vlade veliko odgovornosti in njihove vlade morajo biti odgovorne parlamentom. Mi pa moramo to vzeti resno, tako da bo demokracija dejansko delovala. Ne moramo samo prispevati k pomankanju solidarnosti, ker bo sicer se sistem porušil. Prav tako tega ne moremo reševati s premenjenjem pogodb gre za vprašanje vzajemnega zaupanja. Če ni vzajemnega zaupanja med nami, ki sedimo za to mizo, potem sistem ne bo deloval. Lizbonska pogodba pred šestimi leti, to je bilo orodje za parlament, da preveri uporabo subsidijarnosti teh pravnih predlogih. Nacionalni parlamenti se tega preskusa niso lotili. Zelo malo eh, državnih parlamentov se je lotilo tega škoda, kajti tako bi lahko okrepili naš vpliv na sistem. Če se tega mi sami ne bomo lotili, potem ne bo delovalo, potem ne moremo kriviti nikogar. torej, mojim kolegom v nacionalnih parlamentih bi dejal, pojdite v svoje parlamente, jemljite vašo nalogo resno, bodite odgovorni, kajti ti so tisti, ki so dejavni v svetu, sicer ne bo delovalo. Hvala lepa. Sedaj pa panelista. Profesor Monti najprej, potem pa Mercedes in Elmar. Rast. Hvala lepa. Predsednica, samo ena točka, to je moja glavna reakcija na to razpravo. Jasno je, da je Evropa v celoti v zelo kritičnih razmerah. Zanimivo je, kako veliko ljudi se zdi pripisuje disfunkcionalnost Evrope samo EU. Seveda izpostavljamo pomen demokracije in pomen tega, da prisluhnemo ljudem. Če sem dal tisto, da me to ne zaposluje, potem se popravljam. Vendar pa so breme ki se za stvari, ki ne delujejo v Evropi, naprtimo EU. Tako se mi zdi. Meni pa se zdi, da so večinoma nacionalni politični sistemi tisti, ki so disfunkcionalni, ki so v krizi legitimitete. Kot veliko izmed vas tukaj, sem tudi poslanec v italijanskem parlamentu, v italijanskem senatu. vsi imamo radi demokracijo, vsi si želimo ostati demokratični. Vendar pa ne smemo zanemariti dejstva, da je delovanje naših nacionalnih političnih sistemov verjetno glavni, tisti glavni razlog, zakaj je EU tako obupnem stanju. V dveh minutkah. Navajni smo bili nacionalnih političnih sistemov, kjer smo imeli vodstvo. Z nacionalnimi političnimi sistemi, ki so vedno bolj kratkovidni, ki gledajo samo do naslednje izvolitve. Torej, gre za zelo, zelo veliko kratkovidnost. Pomankanje bolj trajnostnih perspektiv. In to, kar pravim, sedaj je veljavno v veliki meri tudi za ZDA. Torej, mislim, da je razvoj političnega procesa doma v naših državah več ali manj ne združljiva z mednarodno integracijo. Verjetno bomo morali pozabiti na evropsko integracijo, mednarodno integracijo, razen če se ne bomo to doborili. In seveda se bomo spet kaj naučili iz zgodovine, brez integracije, brez neke vrste integracije, ne obsesivne, temveč brez integracije Evrope bo prišlo do vojne. Tako preprosto je pač to. V preteklosti so si države članice in voditelji prizadevali, da bi zgradili skupno evropsko konstrukcijo, ki je bila tudi v nacionalnih interesih. Sedaj vemo, da to ni več tako. Brexit. Premijer Cameron je v najvišji možni meri do ekstrema naredil to, kar večina grmijo, počne. Delujejo v svojem osebnem, strankarskem interesu. Imel sem čas biti član Evropskega sveta. Naše demokracije so obsedene ne samo z naslednjimi volitvami, kajti če so naslednje volitve leto ali dve. Ali ne, potem pa če imamo naslednjo anketo, ki je omejito za politike in potem ima to, imamo 28 premijejev v Evropskem svetu, ki se delajo, da se odločajo za Evropo, ampak v bistvu, iskreno rečeno, vsak poskuša okrepiti svoje stališča. Dejstvo, da je prišlo do brexita in da je gospod Cameron, žal mi kaj je, bil sem v odličnih stikih z njim, plačal tako visoko ceno, končno opozarja druge voditelje, da naj ne bodo tako cinični. Vendar pa tudi mislim, da če ne bomo mi kot državljani zahtevali bolj odgovornega obnašanja naših političnih sistemov, naših političnih voditeljev, potem bo mednarodna integracija vedno bolj nedosegljiva in bomo videli diz, disintegracijo Evrope. In potem bomo doživeli to, kar ste rekli, želimo si močno Evropo, ne pa integracije. Sveda to je logična nedoslednost. Torej, moje osebno mnenje. Potem, ko sem deset let delal v Evropski komisiji, ko sem imel nekaj izkušenj v eni držav članic, ne mislimo si, da če bi Evropska unija postala bolj podobna našim nacionalnim demokracijam, da bo potem boljše. Ne. Vzrok slabega delovanja EU sedaj je, da naše nacionalne demokracije ne podpirajo več resno procesa integracije, ki je edina alternativa vojni. Mi je žal, če sem bil nekoliko preveč neposreden. Ja, včasih pa potrebujemo tako odločen jezik. Mercedes Selmar, se želite odzvati? Mercedes, Mercedes mi je rekel, da naj začnem jaz. <laughs> <coughs> Zuerst. Die Najprej. Kriza legitimacije demokracije ni samo evropska. Ta kriza je tudi v državah članicah. In prosim, ne napetiti tega samo EU. To je prepoceni. Če se ogledamo razmere v Veliki Britaniji, kar se tiče legitimacije, Lordska zbornica, niti ne smejo glasovati o 50. členu. In če poslušam in vidim razpravo v naših državah članicah, potem to ni, zato ni kriva samo Evropa. Prosim, zaradi danskega populizma ne naprtite tega samo Evropi, zato so odgovorne nacionalne države. Drugič, pristojnosti so pri državah članicah. Države članice so nosilci evropske ideje. Te podelijo pristojnosti in jih lahko oduzamejo. Pristojnosti, ki jih ima EU, si ni vzela EU sama, temveč so te pristojnosti ji bile dane strani držav članic. V poročilu presobrok ne zahtevamo novih pristojnosti. Ne zahtevamo novih pristojnosti. Bi pa torej prosil, da kar se tiče nadaljnega razvoja. Um, prosim, nas pustite, da urejamo stvari sami, tako kot mi pustimo vam, da urejate stvari glede Brexita. Jasno moramo videti, da naprimer britanska vlada pred Brexitom izvedla študijo, katere pristojnosti bi naj vrnili in rezultat je bil nič. Tudi nemška združenja so opravila podobno študijo in rezultat je bil tudi ničen. Torej ne gre za vprašanje pristojnosti, temveč za zaznavo, dojemanje pristojnosti. O tem se lahko politično prepiramo, ali je kaj je prav ali napak med političnimi strankami, med različnimi državami članicami. Ampak tudi tukaj nismo slišali niti enega primera, katere pristojnosti bi naj venili državam članice. Nihče ni podal nobenega predloga, kaj naj bi venili na nacionalno raven. Nihče danes. Torej, govorimo o pravi zaznavi pristojnosti, ki so jih države članice dali EU. Če so bile dane, potem je potrebno EU opremiti tudi z instrumenti. Migracijski tokovi. Mančarski kolegi so to omenili. Predlagali smo, da bi naj imeli mejno in obalno stružo, stražo, pa so to države članice zavrnile. Sedaj to imamo, potem pravilo o varnih državah. To je bilo že davnaj predlagano, za ni komisije, pa, potem, eh, pa so potem države članice to zavrnile. Lahko nadaljujem ta seznam, ko govorimo o varnosti. Če želimo biti varni, moramo izkoristiti možnosti pogodbe. O tem smo govorili v, v Bratislavskem procesu, da bi torej imeli boljše strukture. Če države članice namenjajo amerikanska sredstva za obrambo s minimalnim rezultatom, dvakrat več namenjamo kot Rusija, imamo več vojakov kot ZDA, rezultat pa je smešen. Zato, ker imamo v EU države, kjer namenjamo veliko sredstev za vojsko, rezultatov pa ni. Torej, pravega sodelovanja ni. Imamo 38 oklepnikov, transportnih oklepnikov, 38 različnih tipov. Seveda potem pa Polska govori, da ni varna. O tem govorimo. Lahko bi nadaljeval. Enako je in to Mario Monti bolje ve, ker je bil premije in tudi vodilni pri komisiji. Če bi 2008 imeli instrumente za boj proti finančni krizi, kot jih imamo danes, bi te krize ne bilo. Torej, takrat instrumentov ni bilo, pa bi bili morali imeti. Torej, ne gre za več pristojnosti, gre torej za boljšo Evropo v okviru obstoječih orodij. Ne morete zahtevati bolj odločne EU, ne pa ji nameniti instrumentov, ki jih potrebujemo. To je vprašanje intelektualne higiene, ki jo moramo imeti. Danska. Ukrepi, danski kolega, ukrepi Valonije niso bili proti komisiji, ampak proti večini prebivalcev Belgije, proti 27-terici v svetu. To je bilo dejstvo. Večina v Belgiji in večina regionalnih parlamentov je si je želela CT. Ko pravimo, da mora biti trgovina evropska, ker nobena država članica ne, more, ne zmore tega sama, potem pa mora seveda EU dobiti urodja, da lahko to izvedemo. Kdo pa se bo pogajal z EU, če nismo sposobni določiti procesa odločanja? Ali pa bodo države Luksemburg, Malta si same spogajale sporozum s Kitajsko? To je alternativa. Enako velja za Veliko Britanijo. Ste videli, izpogajali si boste prosto trgovinski sporom ZDA kot 51. država ZDA. Posledili, premajhni ste, ne boste imeli nič vpliva. In mislim, da je to potrebno vedeti. Vprašanje subsidiarnosti in solidarnosti. To je velika naloga na vseh ravneh politike in to razmerje moramo ohraniti. Potrebno je govoriti o boljših stvarih na evropski ravni pa tudi v solidarnosti. Ta opredelitev je vedno težavna. Revnejše države imajo drugačne težišča kot bogatejše, manjše drugačne kot večje. Zato moramo najti kompromis. In zato moramo najti podobnosti, kar se tiče oranžne karte. To pomeni, da ko določeno število nacionalnih parlamentov spreme določeno odločitev, potem lahko Evropski parlament in svet vržete zakonodajo v koš, ne da bi se posvetovala s komisijo. To je ta torej, princip subsidijarnosti. V našem najnem poročilu predlagava, da bi pogoji za nacionalne parlamente postali še boljši. To predlagava. Seveda boste pa to sami morali izkoristiti. Ni to v vseh nacionalnih parlamentih na enak način, vendar pa želiva to urediti bolje in tako bi lahko napredovali. Ne govorimo o več integracije, temveč o učinkovitem izvajanju tega, kar imamo in o demokratični legitimaciji, ko bomo imeli jasne strukture odločanja. To je odločilno. Ne smemo dopustiti, da bodo nacionalne vlade izuzete iz odgovornosti državljanom, da tega niso one storile. To je napaka. Evropska komisija ne more predlagati niti svežne zakonodaje brez nacionalnih vlad in parlamenta. Če pa bodo vlade bežale, kot da s tem imajo pravka, potem bo to slabo. In to je seveda ključno vprašanje preglednosti do državljanov, da jasno povemo, kdo je odgovoren. Če vidimo, s kakšnimi izzivi se soočamo in če bomo potem jasno povedali, kdo lahko te izzive reši, potem bomo lahko hitro dosegli dogovor. Ne pa glede te splošne zgodbe, ko govorimo o negativnih čustvih do Evrope. Če govorimo o določenem smislu Evrope, potem bodo gledali tudi dru od drugot, od zunaj na Evropo na ta način. Državi potrebuje rešitve, mi smo smerjeni k pristojnostim, torej več preglednosti bo treba. Hvala lepa. Thank you, Mercedes. Hvala lepa, Mercedes. Presidente, ma... Mm, a... Hvala lepa. zdaj tole takole poslušam. Sem se spomnila na nekaj in sicer to, kar je dejal nek nemški filozof Albert Masse. Ali bo Evropa sposobna biti enotna ali pa bo razpadla. Vsi skupaj moramo prevzeti odgovornost za to, da bomo počasi videli, kako lahko to obvladamo. In ko bomo to storili, bomo morali izpostaviti zelo kompleksen projekt, ki se odvija že zadnjih 60 leti. To je seveda izvedljivo, vendar pa kot je upravičeno izpostavil gospod Brok, je v zgodovini vseh demokracij samo en pravi način, da pokažemo spoštovanje za direktno demokracijo, za državljane. Smo polfederalni sistem, kot je zapisano v pogodbah. Vendar pa potrebno je imeti metodo za sprejemanje odločitev, ki sprejema voljo večine državljanov, večine držav članic. To je v bistvu metoda, ki je v trenutnih pogodbah. Večina državljanov in večina poslancev v Evropskem parlamentu, pa tudi večina držav. To je kvalificirana večina. Brez tega, da bo šlo, Unija pa mora sprejemati veliko odločitev. Kajti, kot je dejal gospod Brok, so te pristojnosti bile zagotovljene s parlamentarno večino, s podporo referendumov, kjer je to predvideno. In te pristojnosti je potrebno izvajati. Če se jih ne izvaja, dovolj hitro, potem bo to upočasnilo delovanje EU. Gospoda Ferhofstata ni, da bi spregovorili o pomakljivostih sistema in kako bi ga izboljšali, vendar pa to, kar smo storili, je, da boste vi in vaši kolegi imeli več pristojnosti. EU že ima določene pristojnosti, vendar pa EU ne izvaja teh pristojnosti na dovolj pregleden in demokratičen način. Soglasje ni demokracija. To pomeni samo, da obtičimo in se ne moramo premakniti naprej. Tudi če imamo v pogodbah kvalificirano večino, pa potem potrebujemo soglasje, potem se sistem upočasni, ker nacionalni interesi začnejo prevladovati. Seveda pa mora biti jasno, da so nacionalni interesi tudi interesi EU, da lahko napredujemo le skupaj. To velja še prav posebno za majhne države. Te ne bodo nikoli, nikoli pisale svetovne zgodovine, vendar pa verjetno se boste spomnili, kako je bilo preden so te države stopile v EU. Tudi mi smo veliko pridobili zaradi pristopa v EU in to velja za vse nas. In gre samo za dostop do trga, veliko je bilo standardov, ko smo potem dobili ekonomski vpliv, ki ga trenutno imamo. Kar se nas tiče, bo potrebno doseči še več, narediti še več, kar se tiče pristojnosti držav članec. To je pač stavni del Evropske unije in ničesar ni, kot je rekel gospod Monti, kar bi lahko storili, da bi ogrozili kompetence držav članic. Brez njih, saj države članice sodelujejo pri odločanju. Naj vas spomnim, če si ogledate poročilo, morate biti del tega sistema odločanja. Pozvati morate svojo vladi vlade na odgovornost in, in morate dati mandat. Nekateri parlamenti so dali jasen mandat svojim vladam, ko so prišli v Bruselj. druge pač ne. In težko je potem popraviti dobro delo, če pač nimate mandata, ki bi ga potrebovali. Sedaj pa poziv za vse vas. Seveda, vsi imate svoje politične stališča, vendar pa naj vas spomnim, ko omenjamo institucije, dobro, moramo vedeti, da imamo državljane, ki protestirajo in imajo prav ker nismo storili dovolj, vendar pa. Kako lahko uskladimo delovanje naših institucij, kako lahko to, kar je zapisano v pogodbah, naredimo bolj pregledno za državljane, kako bo sprejemanje naročitev bolj pregledno v EU in kako lahko to naredimo bolj izvedljivo, ko bomo imeli boljšo povezavo med nami, nacionalnimi parlamenti in njihovimi predstavniki. Kako bi torej lahko ta kompleksen mehanizem EU podmazali, da bi bolje deloval? Seveda, to je 28 držav članic, ki imajo tudi vse svoje, svoje zakonodajna pooblastila. To je zelo zapleten postopek. Zagotoviti pa moramo, da bodo države članice storile svoje. Potem bodo lahko storile svoje tudi institucije. Potrebno je imeti določeno zvode za rezultate. In to je to, kar želimo uveljaviti z gospodom Brokom. Torej, če imate čas, prosim, preklejte dokument ki sva ga posredovala. To je lahko doko, koristen dokument, da boste lahko bolje mobilizirali se v nacionalnih parlamentih. Kar se tiče izvajanja, seveda se bomo tega lotili na nižjih ravneh. In to velja še prav posebno za evromoče, evropski semester je za njih ključnega pomena bolje je imeti dobro delovanje evropskega semestra. Ključnega pomena je, da se to zgodi. Zato, da bomo poželi sadove. Tega si vsi želimo. Še enkrat hvala lepa za sodelovanje v tej razpravi. Prosim pa, da pomislite na dejstvo, da je pogosto delovanje institucij pomembno kar se tiče političnih vprašanj, ki ste jih vsi izpostavili. Seveda, v pogodbah so določena pravila. Imamo hitrejšo pot in počasnejšo. To je že v pogodbah. Imamo sistem več hitrosti. In kot je združeno kraljestvo nas spomnilo, lahko države tudi stopijo, če torej to želijo. Še minutka za Elmarja, prosim. Hvala čisto na kratko. Glasovanje s kvalificirano večino je seveda nujno pri 28 državah, kajti nimamo enotnega trga brez glasovanja s kvalificirano večino. Evropska unija je dobra tam, kjer obstaja takšno glasovanje, drugače pa pač treba spremeniti pogodbo, potem pa še suverenost. Države članice so nosilci suverenosti, ampak če se odrečajo določenim pristojnostim, govorimo o delni suverenosti. Seveda obstajajo tudi pravna sredstva, države članice se lahko zatečejo k Evropskemu sodišču, ampak ne morejo sedaj spodkopavati pristojnosti, ki so jo že podelile Evropski uniji. Hvala. Sedaj bom pa tudi zaključila to razpravo, ampak omenila bom še državljane. Smemo pozabiti na državljane v zadnjih letih in tudi desetletjih celotne države evropske povezave smo državljanom podelili pravico do obveščenosti. Vse to pa se je v zadnjih letih tudi korenito spremenilo. Poročilo govori o tem, kako lahko pravzaprav bolje uporabimo prostor, ki ga nam ponuja jo pogodbe in obstoječi pravni okvir, kako lahko prilagodimo Evropsko unijo novemu spremenjenemu svetu. Je pa res, da moramo si vse pogledati tudi iz drugega sortnega kota. Politične institucije tako na nacionalni in evropski ravni zaostajajo. Ne, ne odzivajo se dovolj hitro. Nadi, ki se z nami veliko krat pogovarjajo tudi v Evropskem parlamentu, veliko krat tudi pravijo, da so te institucije zastarele. Nekateri tudi verjamejo, da predstavljajo establishment. Enako pa velja tudi za nacionalne institucije. V Evropski uniji ne moremo najti primera, učinkovite protipropagande za takšne argumente. Mislim, da se morajo institucije zato tudi prilagoditi novim razmeram. Evropski parlament si je v zadnjih letih prizadeval za to, da bi se posvetili tistim vprašanjem, ki dejansko zadevajo naše državljane. Tako smo imeli številna zasedanja odborov o davčnih utajah, o boju proti goljofiji, o participativni demokraciji, odgovornosti. Mislim, da takšnih podobnih primerov ne moremo najti v državah članicah. In zato moramo tudi sodelovati z nacionalnimi parlamenti. Poleg tega pa državljani zahtevajo več participativne demokracije. Evropska komisija se je res smotila, ko se ni hitro odzvala na državljanske pobude. 15 jih je bilo državljani so spirali podpise, da bi komisijo prisilili, da si pogleda določe na področja, ki so zelo pomembna za državljane. Poleg tega tudi nismo uporabili dovolj tehnologije, ki bi nam omogočila boljšo delovanje Evropske unije. In Ramon Hauregi je danes to že omenil, ko se je navezoval na e-demokracijo. Govorili smo o razpravljalni demokraciji, nismo pa storili dovolj, da bi vzpostavili mehanizme, ki nam bi to tudi omogočili. Strinjam se, potrebujemo določene spremembe, moramo se osredotočiti tudi na to, kar sta danes izpostavila Marijo in Antonijo. Izbrati moramo politike na takšen način, da bodo odražale skrbi naših državljanov. Treba je najti institut institucionalne rešitve za večjo odpornost naših institucij. V izogib novim krizam. Čisto na koncu pa še nekaj besed o pogodbi o delovanju Evropske unije in ostalih pogodbah, ki se da veljajo. Naš namen je naslednji. Mi verjamemo, da je seveda trenutna pogodba zastarela, potrebujemo bolj demokratično odločanje na ravni Evropske unije. Trenutne pogodbe tega ne omogočajo. Ne omogočajo participativne demokracije in niti ne dajajo zagotovil državljanom, da bo njihov glas slišen. In prav iz tega zornega kota si je tudi treba pogledati obstoječe pogodbe. O tem moramo skupaj razmisliti in najti tudi neko vizijo za prihodno delovanje Evropske unije. Moramo biti pragmatični. mislim, da se moramo dogovoriti o poti, ki jo nameravamo prehoditi, da bomo dosegli to boljše delovanje. Skrbi pa meče, se ne bomo vsi odpravili na to pot. Vseh 28 oziroma 27, no potem bo nekaj popotnikov se izgubilo na tem potovanju in bodo šli na stranske poti. In tako bomo tudi ustvarili Evropo več hitrosti. Rada bi se zahvalila vsem udeležencem danes zjutraj. Sem vam že povedala, da bi bilo dobro, če se ponovno speremo in spregovorimo o tem, kako se izvajajo trenutne pogodbe zlasti glede vloge nacionalnih parlamentov. To bi bilo seveda zelo dobro in mislim, da bi lahko na takšen način šli preko političnega dialoga o odločanju na ravni Evropske unije. vsi kolegi vam bodo tudi posredovali vsebino tega poročila, lahko navežete stike z njimi. Naše kolegi v odboru AFKO bodo seveda sodelovali z vami in bodo odprti za vaše pripombe. Želim vam priten večer v Bruslju in tisti, ki se odpravljate domov, vam želim prijetno in varno pot. Sedaj se zaključuje ta uradni del, nadaljevali pa bomo z običajnim zasedanjem odbora AFKO. Well, that, that, that is one of, that is one of.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

colleagues, so can we continue the, the meeting of AFCO? You might remember... Dragi kolegi, sedaj bomo nadaljevali z zasedanjem odbora AFCO. Preden smo prekinili jutrnjo zasedanje, smo se pogovarjali o mnenju o evropski schemi za zajamčene vloge, za jamstva, za vloge. Jaz sem sama pripravila glavno vsebino tega mnenja, se pravi, slišali ste zelo podrobno, kaj mislimo. Sedaj bom dala besedo Mercedes, ki je poročevalka v senci, potem pa vam bom še nekaj povedala o sami časovnici. Ma, eh, credo... Hvala za besedo. Mislim, da smo vsi že malo utrujeni ob tej pozni uri, kaj ti. Di schema ja, za, za vloge je zelo kompleksna zadeva. Na splošno lahko povem, da je samo mnenje zelo dobro, strukturirano, ni tim nobenih vsebinskih, konkretnih pripomb. To, kar se je prepovedala, vsebuje nič kontroverznega. Se pa sprašujem, ali v poročilu še kaj manjka. Če bom ugotovila, da je treba še kaj dodati, vam bomo tudi predložili določene amantmaje. To pa tudi vse mislim, da smo zadovoljni z samim poročilom. Če sem čisto poštena, moram tudi vsem priznati, da nismo imeli dovolj časa, da bi celotni predlog temeljito proučili. Moram pa povedati, da sem bila malo presenečena nad tistim delom besedila, ki govori o tem, da je treba zagotoviti lažji prihod za države, ki bodo vstopile v celotno schemo. Ampak nasplošno lahko to tudi podpremo. Z nami ni nobenega drugega poročevalca v senci. Zato jim bom tudi sporočila, da ko bodo predložili predloge sprememb, da mora upoštevati tudi našo pristojnost do 7. decembra, do 6. morate predložiti vse predloge. 30. januarja pa bomo o tem tudi glasovali, razen če odbor ekon ne bo drugače organiziral svojih razprav. Toliko o sami časovnici. S tem lahko tudi zaključim to točko na dnevnem redu. Sedaj nas pa čaka še zadnja vsebinska točka. Mislim, da se naš kolega iz komisije še ni vrnil. Aha, se ste še vedno v dvorani. Se vam opravičujem. V sedmi točki imamo predlog za spremembo medinstitucionalnega sporazuma parlamenta sveta in komisije o proračunski disciplini. Odbor AFKO je dobil ta predlog, kajti pričakuje se, da ne bo prišlo do sprejetja krizne rezerve na Evropski uniji. Mislim, da je najbolje, da malo zastavimo razprave v zvezi s to točko, ampak dobro, predlagam, da najprej prisluhnimo komisiji, potem pa bomo nadaljevali. Prihajam iz Generalnega direktorata za proračun komisije. Želel bi vam povedati, da predlog za spremembo medinstitucionalnega sporazuma je tudi povezan z predlogom komisije v zvezi z večletnim finančnim okvirom za vzpostavitev krizne rezerve. Pogajanje v svetu napredujejo, saj je še v postep, postopku konsenza. Krizna rezerva trenutno ni sestavni del celotnega političnega sporazuma na strani sveta. Svet je našel druge rešitve za sam mehanizem. To pa tudi pomeni, da ta sprememba sporazuma ni nujna in bo tudi odpadla iz samega zakonodajnega svežnja za krizno rezervo se bodo uporabili drugi zakonodajni akti, kot je tudi finančna uredba. Dobro, to je zelo jasno, sicer še nočem popolnoma zaključiti te razprave, kajti lahko se še vedno zgodi, da se bodo zadeve malo spremenile, ampak zdi se, da ne bo prišlo do medinstitucionalnega sporazuma do njegove prenovitve in tudi do krizne rezerve. Mislim, da je najbolje, da še vseeno počakamo in sodelovali bomo tudi s komisijo, ki nam bo tudi povedala, kako bodo stvari potekale. To je zadnja osebinska točka glede točk podrazno. Mislim, da nismo dobili ničesar. Potem pa še naslednje zasedanje. Imeli bomo k malu dva zasedanja, petega, to bo običajno zasedanje, potem pa še osmega, to je izredno zasedanje, vse bo pa potekalo v Bruslju. Osmega bomo seveda glasovali o teh dveh poročilih, to bo zelo pomemben sestanek. Poleg tega pa smo dobili tudi predlog, ki smo ga že poslali koordinatorjem oziroma ne, predlagam, da bomo imeli v ponedeljek 5. še sestanek koordinatorjev. Ali je to možno? Ne. Petega v ponedeljek začnemo se stankom ob treh. Mislim, da pristanem ob dveh. Ali nimate zasebnega letala? No, še delam na tem. Morda bom pripotoval z velikim helikopterjem, ampak tega nočem javno oznanjati. No, morda mi pa lahko tudi vi posodite enega. Torej, želite, da se sestanemo kasneje? Mercedes, tudi ti? Ne vem, kdaj bom zaključila se stankom, ki bo potekal dve uri okrog kosila. Nikoli ne vem, kdaj se ta sestanek konča ob dveh ali morda prej ali pa kasneje. Predlagam, da se sestanemo kasneje. Ob pol sedmih, 5. decembra, se bomo torej sestali. Hvala, s tem tudi zaključujem današnji sestanek. Zahvaljujem pa se tudi tonačem.